Sedaj pa začenjamo z glasovanjem. Prosim, da se osedete na svoja mesta. Začenjamo z resolucijo Svoboda izražena v Vietnamu za, proti, vzdržani, sprejeto. Resolucija o Kambodži, prepovedana opozicija za, proti, vzdržani, sprejeto. Um Opravičujem se, pravi predsedujoči, odstavek 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Še enkrat glasujemo resoluciji za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa resolucija o El Salvadorju. Najprej resolucija dveh eh, skupin, glasujemo poimensko. Lahko glasujete.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 Zdaj je pa skupna resolucija štirih političnih skupin. Še predtem pa se je javila k besedi gospa Scott Cato. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ustni predlog spremembe imam pri ukrepih,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 Potem glasujemo o tem ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa resolucija, eh, glasovanje o celotni resoluciji za, proti, vzdržani, sprejeto. Gutierrez. Prejco. Sledi poročilo Gutierrez sprejeto. Resolucija INTA. Um, najprej dajem besedo gospodu Danteju, da govori v imenu odbora in sicer dve minuti. Izvolite. Grazie, Hvala lepa, predsedujoči. V imenu poročevalca Serža Gutjeresa prosim parlament, da podpre pogajalski mandat, ki je bil dodeljen prejšnji teden v odboru INTA, ker želimo začeti trialog s svetom pri tem poročilu. Besedilo, ki ga je sprejel odbor IMKO ob veliki podpori, je bistveno razvodenil prvotni predlog komisije, še posebej, ko gre za spoštovanje demokratične legitimnosti lokalnih skupščin in nacionalnih parlamentov. Prepričani smo, da je velika večina, ki je bila zagotovljena na glasovanju v odboru, tista, ki bo poročevalcu omogočila, da vstopi v trialog z močnim, natančno predeljenim mandatom. Tako da v imenu poročevalca prosim, da podprete pogajalski mandat. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, kolega Danti. Ali želi kdo govoriti proti temu predlogu? Bitte, Herr Kollege de Jong. Kollege de Jong. Eh, evropski parlament je res skušal izboljšati slab predlog komisije ampak tu se mi zdi smo podaljšali rok s treh na šest mesecev to ni dobro poskrbeti bi morali za to da bi na lokalni ravni lahko prav tako komisija podala svoje mnenje, preden se sprejemajo odločitve na evropski ravni. Razpravljati bi morali tudi na plenarnem zasedanju naslednjič. Hvala, kolega Dejong. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija o razmerah v Afganistanu za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog resolucije v zvezi s položajem rohingicev. Eh, odstavek 4, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 17, izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 24 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa poročilo Koraca Bild. Poročeva, kot bi besedo, za eno minuto. President, Gospod predsedujoči, resnično bi se rada zahvalila vsem kolegicam in kolegom za obsežno podporo. Dajmo združiti sile, pošljimo jasno, glasno sporočilo vsem državam članicam, da morajo storiti več, bolje in hitreje, zato da zaščitijo otroke. Dajmo skupaj z organi preiskovanja in odkrivanja, z IT industrijo in civilno družbo storimo več za boj proti spolnemu izkoriščanju otrok in proti spolni zlorabi otrok, tako na spletu kot izven spleta. Biti moramo učinkoviti, zato da bo Evropa varna za vse otroke. Hvala. Hvala, kolegica Koraca Bild. Predložkom je ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno, eh, predložkom je dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tri, v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav smo imeli štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav smo imeli pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav smo imeli šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav smo imeli sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Predlošen je bil 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer poemensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Marija se je naslednje. Predlošen je bil 3 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Odstavek štiri, izvorno besedilo za. Zahtevali ste predlog spremembe, drugi, eh, tri drugi del za. Eh, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek štiri, izvorno besedilo za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Odstavek 5 izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Pred vami več štiri glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prej smo imeli 18 poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog šmembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog šmembe 5 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Drugi del izvornega besedila 22. odstavka. Ste vsi glasovali? Konč glasovanja. Sprejeto. Prazumem B6, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konč glasovanja. Sprejeto. Prazumem B7 v dveh delih, prvi del, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Sprejeto. ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako po imensko, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predosumljenbe 11. Glasujemo po imensko. Lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog, predlog spremembe 13, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 17 poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vprašam je ena v dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava M, predložbe B14, glasujemo po imensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremem B9, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem B10, za, proti, vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 10. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava o izvodno besedilo v dveh delih. Prvi del za proti zdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Urna zjava T, izvorno besedilo, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Pravš me je 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, pravš me je 2. Še predtem bomo preverili predlog spremembe 15, lahko glasujete. So si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlož mi B2 za. Proti. Sprejeto. Predlož mi B16. Dobro, bomo preverili predlog spremembe 2. Lahko glasujete. Se vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako spremenjena resolucija, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo iCloud. Odstavek 18 izvorno besedilo za proti vzdržani, sprejeto. Prvo smo imeli oziroma odstavek 20, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del poemensko, lahko glasujete, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del lahko glasujete. Torej, drugi del odstavka 20. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 23 izvorno besedilo za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Odstavek 45 izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 21 izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 85 v dveh delih poimensko, prvi del, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 86 poimensko lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 89. Za, proti. Ja, vse je zelo tesno. Bomo preverili 89. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 93, poimensko lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. O predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 113, izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za, Predlog spremembe tri pravi predsedujoči za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer poimensko. Lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naj vas spomnim na to, da vaš glas eh, zabeležimo šele, ko po koncu glasovanja izlečete kartico. Vsem vam želim srečno pot domov in tistim, eh, ki ne boste več v Bruslju, vam želim eh, blažen božični čas tako poslancem kot tudi službam. Tisti, ki ostajate tukaj za obrazložitve glasov, boste dobili besedo. Tiste, ki ne bodo podali obrazložitev glasov, pa naj prosim kar najhitreje zapustijo dvorano. Dobro vem, da se sedaj objemate in si želite vesel božič, srečno novo leto, ampak prosim, da to pravite zunaj. Zadevo, dev, dev. It's Christmas.